o pokolih v vzhodnem Kongu. Na mesto podpredsednice Mogherini je tu Tibor Navračeč. Izvolite, beseda vaša. Spoštovani gospod predsednik, predsedujoči, najlepša hvala. Poslanke in poslanci, ta parlament je sprejel veliko resolucij glede situacije v Demokratični republiki Kongu oziroma glede situacije na vzhodnih mejah Konga v regiji Kivu vsi poznate šokantno nasilje, ki smo mu pričali od prejšnje jeseni, še posebej v severnem Kivu. Nekatere skupnosti so bile še posebej prizadete. Število mrtvih v, na ozemlju Beni civilne družbe oziroma organizacije civilne družbe um, torej ocenjuje na več kot 500 od septembra lani. Poleg tega pa je na deset tisoče ljudi bilo razseljenih. Seveda se Evropska unija takoj odzove v obliki humanitarne pomoči in še enkrat pozivamo k, eh, ciljenih, k proti ciljenim napadom na humanitarne delavce. Civilno prebivalstvo in pa njegove potrebe je treba uh, ohraniti skladno z rezolucijo 12.57.96 in spoštovati načelo nediskriminacije. Najnovejše nasilje se dogaja zaradi odsotnosti državnega nadzora na to regijo. Institucije in pa službe, ki se morajo boriti proti nasilju in ki morajo uh, sprejeti pravne ukrepe proti tem nasilnežem, so razpadle. V Demokratični republiki Kongo pa vlada tudi velika nejasnost zaradi prihodnjih volitev, ki se bodo zgodile letos in bodo potekale skladno z ustavo. Še en vidik, ki je v tem kontekstu relevanten, je sodelovanje um, oboroženih skupin, ki uh, v tem delu Konga kradejo minerale oziroma nedovoljeno pobijajo živali. V Pučingu pa v boju sodeluje tudi tako imenovana North Resistance Army, uh, skupaj z skupinami, ki kradejo konfliktne minerale, pa te sejejo strah in pa smrt v tem delu Konga. Ravno zaradi tega um, je treba biti še posebej pazljiv, ko kupiti naša podjetja kupujejo minerale, kot so tungsten, kobalt, cink in pa nekateri drugi v tej regiji. Kajti ti materijali oziroma te snovi so bile pridobljene na brutalen način. Ob razumevanju razlogov za to brutalno nasilje moramo nujno preprečiti eh, kriminalne dejanja, ki se tam dogajajo in storilce pripeljati pred roko pravice. Posamezniki so tisti, ki izvajajo te pokole, ne etnične skupine ali pa e, plemena. Te je treba priplati pred roko pravice. Kot sem že večkrat dejala v vašem parlamentu, je dogajanje v vzhodnem Kongu nevarno ne samo za prebivalce te regije, ampak tudi za človekove pravice in pa prebivalstvo v širši regiji. Vsem je treba pomagati čim prej, če želimo v prihodnje preprečiti to vrstne napade. Če si želimo, da bodo tudi naše mirovne enote uspešne na tem območju, moramo sodelovati z drugimi silami in posredovati čim prej. Februarja je bil že dosežen načeljen dogovor, ampak zdaj ga je treba začeti izvajati. Poleg vseh teh vidikov pa so tu še pravosodni vidiki podpiramo eh, reformo pravosodnega in pa vojaškega sistema v Demokratični republiki Kongo, kar pomeni, da morajo tudi tisti, ki so zagrešili zločine in so pripadniki vladnih enot, za to odgovarjati pred sodišči. Prav tako podpiramo vse pravne možnosti za pregon in pa eh, končno sojenje vsem tem, eh, ki so zagrešili kazniva dejanja. Evropska unija bo še naprej pomagala Demokratični republiki Kongo in skušala zopet vzpostaviti tako zakonodajni okvir, kot tudi vse državne strukture na tem področju. Samo tako bomo lahko zagotovili mir. Zdaj pa še nekoliko širši kontekst. Čez nekaj mesecev bodo v tej državi potekale volitve, kot rečeno, in to je ključni trenutek za Kongo. Resolucija Varnostnega sveta 1277 je izhodišče za vse nas. Ta resolucija je bila soglasno sprejeta marca in kaže na to, da imajo organi v Demokratični republiki Kongo ključno ulogo pri, mirnem, pri mirni izvedbi volitev. Žal pa Evropska unija ni podprla stališča uh, ustavnega sodišča Konga iz maja letos. Evropska unija popolnoma spoštuje suverenost Konga. Tudi v okviru sporazuma iz Kotonuja in pa ob upoštevanju afriške uh, listine o demokraciji, človekih vrecah in pa svobodnih volitvah moramo upoštevati posebnosti eh, Demokratične republike Kongo in pa pogoje, ki so v zvezi s tem zapisani v ustavi omenjene države. Nujno je treba vzpostaviti politični dialog. Tu je ključnega pomena seveda čas. Vsi relevantni politični akteri morajo sodelovati v tem postopku. Socialni dialog mora biti ključni cilj. Prole tega pa moramo spostaviti tudi načrt financiranja in pa načrt vsega tega, kar je treba upraviti, da bodo volitve izvedene na pošten in demokratičen način. V tem kontekstu bo Evropska unija skupaj z eh, OZN in pa Afriško unijo eh, v okviru izjave iz 6. junija še enkrat eh, podpira evropskega eh, poslanika v okviru eh, dialoga s Kongom, da opravi svojo nalogo na uspešen način. Uspešne volitve bodo odvisne tudi od tehničnih podrobnosti. Je pa tu, naprimer, še ustrezno okolje, v katerem se lahko spoštuje človekove pravice in pa eh, svoboda izražanja ter svoboda tiska. Zaščititi in ustvarjati ustrezen politični kontekst je ključnega pomena za dialog, ki sem ga omenila prej. Najlepša hvala. Grazie, Najlepša hvala, gospod komisar. Tako, zdaj pa gremo naprej na eh, izjave v okviru skupin. Mario Grelo v okviru. E Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Torej, ko govorimo o demokratični republiki Kongo, bi bilo lepo govoriti o demokraciji, ampak predvsem pomislim na spremembe in pa randljivost te države. To potem tudi pomeni večjo odgovornost za nas. To potrebujemo. Kot prvo moramo obsoditi te pomore na. Um, vzhoda te države, ampak prav tako pa moramo pogledati širšo sliko. Naj omenim tri glavne elemente. Kot prvo, predvsem se moramo sretočiti na te pomore um, na vzhodu Demokratične republike Kongo in moramo odgovorne pripeljati pred roko pravice. Prav tako treba tudi med Monasko in pa um, vojsko um, ustrezno ukrepiti sodelovanje, tako da se izvede ustrezen mandat. Predvsem moramo končati boj, um, moramo končati nekasnovanost moramo doseči rezultate, prav tako moramo biti odločni glede tega, da moramo v sodstvu doseči konkretne rezultate. Potem kot drugo, volilni proces. Moramo biti pozorni. Sedaj se varnostna situacija poslabšuje in tega ne smemo sedaj uporabiti za to, da se to še negativno um, izvede potem za um, volilni postopek. Sedaj je oblast. Uh, ima krizo zaradi nelegitimnosti po volitvah leta 2011 in sedaj imamo veliko težav. Zato potrebujemo dejanski dialog med vlado in pa opozicijo. Um, ampak je pa treba tudi misliti na civilno družbo, kajti sedaj je družba politično blokirana in to vpliva na same državljane. Zato čakamo na um, jasne izjave glede volilnih postopkov. Ne smemo izključevati mladih, naprimer. Potem naprej tudi Afriška unija ima tukaj pomembno vlogo, naj omenim predvsem tudi uh, gospoda Kođa, medijatorja Evropska unija in pa preostanek mednarodne skupnosti so že izrazili svojo podporo takšni medijaciji in sedaj potrebujemo tudi bolj aktivno sodelovanje v javnem prostoru tam. Vsaka beseda je nekaj pomembnega, šteje in Afriška unija torej mora tudi uh, pri Addis Abebi sporazumu uh, pozivati vse, da sodelujo pri tem, um, tej varnosti politiki pri velikih jezerih. Prav tako je treba spoštovati ustavo in tako moramo preprečiti varnostno in pa humanitarno krizo v tej državi. Hvala. Hvala. V imenu socialistov gospod Pitela. Sari kolegi, vi devo konfessare, ki. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi. Priznati moram, da sem pogosto slišal strokovnjake in pa vojaške stratege, ki so mi povedali, kaj točno se dogaja v Kongu. V severnem Kivu poteka konflikt, ampak pravijo, da gre za konflikt manjših razsežnosti. Manjših razsežnosti. To je konflikt, ki je v zadnjih letih povzročil ogromno število mrtvih in milijon in pol razseljenih ljudi, govorimo o 300 tisoč mrtvih na leto, 800 mrtvih na dan in tisto, kar nekaj govorijo o konfliktu manjših razsežnosti. Namesto, da bi govorili o manjši razsežnosti, moramo govoriti o manjši pozornosti. To je konflikt, ki nima eh, ustrezne pozornosti. Tudi mednarodna skupnost se ne ozira na to. Čeprav gre za grozno dramo, ki se odvija v tem delu sveta. In ravno zato želimo nagovoriti ta parlament in omeniti te težave. Federica Mogherini pozna problematiko. Gre za napad na nedolžne ljudi, na ljudi, ki se niso sposobni braniti, kajti milice, ki tam divjajo, želijo nadzorovati regijo, ki je ena najbogatejših, ko gre za minerale in pa druge naravne vire. Institucije prosimo, da vzpostavijo neodvisno eh, komisijo, ki se bo ukvarjala s preiskavo teh dejanj, na kar se da neutralni ravni, da pripelje tiste, ki so odgovorni za pokole pred roko pravice. Pozivamo mednarodno kazensko sodišče, da ukrepa zoper dogajanje v Benijo. Želimo si tudi, da bi Evropska unija pripravila poročilo o dogajanju v regiji Benin pa Molusko. Prav tako si želimo, da bi eh, Združeni narodi lahko izpolnili mandat, ki jim je bil poverjen, torej mandat za zaščito civilistov. Želimo si, da bi tudi Afriška unija storila vse, kar je njeno moči, da pomaga pri doseganju miru. Moja skupina, bo vsekakor odposlala poslank, odposlanko v Kivu, Eleno Valentino, ki je predsednica skupine z odbora za človekove pravice. Želi se srečati s predstavniki civilne družbe v Kongu in vsemi deležniki na terenu. Ko se vrne, bo vsem poslankam in poslancem eh, povedala tudi, kaj je tam doživela in kako je z to regijo Konga. Tudi Federiki Mogherini. Kajti mednarodna skupnost se mora zdaj prebuditi. Ne smemo in ne moremo Konga in Kiva prepustiti samega sebi. To nasilje je treba preprečiti. To traja že predolgo. Hvala. A nome del gruppo dei conservatori e riformisti europei ha la parola. Sedaj pa skupina Ikro. Gospod Dimes Makro aarde. woorden van de britse journalist tim butcher die het land. Britanski novinar je veliko pisal o tem, kaj se je dogajalo v Afriki. In nekaj časa nazaj smo videli, da se DRK ne posveča za dosti pozornosti. Pogosto marsikdo pozablja na to državo pa vendar vidimo, da je ta država v hudi humanitarni krizi, vse skozi se ljudi ubija z mačetami, ženske se posiljuje, veliko je ropanja in tako dalje. Gospod Kabila očitno se ne zanima za to, predvsem želi ohraniti svojo oblast. To sedaj je torej nespremljivo. Ehm, Evropski parlament je že do, večkrat to vse obsojal, ampak ni bilo pravega napredka. sedaj kandidat Mukambi v bistvu gre v drugo smer, ampak še vedno je država v zelo hudi humanitarni in politični krizi. Moramo uporabiti vse mehanizme za to, da prepričamo še eno krvavo vojno v tej državi. Sedaj je problem v DRK tudi to, da imajo veliko bogatstva na nek način. Sedaj Evropska unija priznava naprimer to, da je trgovina z minerali eden izmed vzrokov za konflikt. Podjetja naprimer uvažajo določene minerale in eh, sedaj morajo dokazati, da ne sodelujo pri nasilnih dejanjih. To je eno, ampak moramo storiti več kot pa to. Nujno je, da Evropska unija stori več za to, da um, se torej Monusko um, ustrezno vključi v pogajanje sedaj pa gospod um, ehm, Grns. Hvala lepa. S to resolucijo želimo torej preprečiti nadaljevanje teh problemov v DRK. Pet skupin je torej podpisalo ta dokument in pozivamo k diplomaciji in pa odgovornemu ravnanju v Demokratični republiki Kongo. Moramo preprečiti barbarstvo, kajti ljudje, civilno prebivalstvo tam eh, utrpi ogromno škodo, sploh ženske in otroci v prvi vrsti. Torej mednarodno kazensko sodišče v Hagu je včeraj um, razsodilo in to kaže, da moramo sedaj vsi prevzeti odgovorno vlogo, tako da um, pred mednarodno roko pravice pripeljemo tisti, ki so dejansko odgovorni za te pomore. Varnostni svet OZN uh, se mora tudi lotiti vseh teh dogodkov, uh, to, kar se sedaj dogaja v Severnem Kivuju, tako da se vidi, um, kako MONUSKU lahko bolje prispeva k boljšim razmeram, ko gre za civilno prebivalstvo, za najbolj osnovne pravice teh ljudi. Torej, situacija v DRK tudi opozarja na tiste, ki trgujejo z minerali in pa drugimi surovinami. Sedaj je treba izvajati zakonodajo glede um, mineralov, ki so del konflikta, sploh v severnem Kivuju, naprimer, um, moramo več narediti. Sedaj je veliko nekaznovanosti in neindiferentnosti in to moramo sedaj preprečiti, potrebujemo boljšo rešitev v prihodnosti. Hvala per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea sinistra verde nord stepa europska združena levica i nordijska levica Sandra Rodriguez. Una vez más. Hvala lepa, predsedojoči. Torej, še enkrat v tem parlamentu uh, moramo razpravljati o situaciji v Demokratični republiki Kongo. Torej, mi lahko samo naj, z najostrejšimi besedami obtožimo, obsodimo to, kar se dogaja. Um, vojaške rešitve vodijo samo še v več umorov, več nasilja, več trpljenja. Uh, Torej, mi bi eh, želeli, da se eh, preneha z destabilizacijo eh, Konga, ki ga izvajo Združene države in druge zahodne države. Želimo, da se Afrikon tudi umakne iz Konga in zahtevamo vzpostavitev preiskovalne komisije, ki bo preiskala vlogo mednarodnih podjetij v Kongu, eh, ki se ne ustavijo pred ničemer, če je treba eh, izrabiti sredstva eh, Konga. Dva odstotka letnih dohodkov od teh rut in drugih virov gre za financiranje vojne. To je poseg v suverenost eh, Demokratične republike Kongo in če želimo to suverenost spoštovati, pomeni to zlasti, da prebivalstvo lahko uporablja lastna naravna, eh, naravne vere in ima nad njimi tudi nadzor in jih upravlja in to velja za rude, za gozdove in tako dalje. Eh, vse države imajo pravico do prehrambene varnosti, eh, treba je tudi odpraviti dolg, ki obstaja zato, da lahko eh, ustrezno se odzovemo na najhujše potrebe prebivalstva. Sedaj pa mi je zelenih. Gospa Sebastian. De nuevo nos reunimos aquí. Hvala lepa. Torej, zopet uh, smo se zbrali tu, da um, um, spregovorimo o uh, situaciji v Kongu in tu močno obsojamo um, pokole na vzhodu države. Vedno znova imamo občutek, da vse, kar uh, se tu dogaja, nima nobenega vpliva na to, kar se dogaja na terenu. Uh, Ta skupna rezolucija, ki smo jo podpisali, je predmet eh, konsenza. Želeli bi, da bi bila rezolucija ostrejša, zlasti ko govorimo o ulogi eh, MONUSKA, se pravi eh, te misije za stabilizacijo Demokratične republike Kongo. Tu vidimo, da ni bilo storjenega nič, da bi se preprečilo te pokole. To pomeni, da svoje vloge niso izpolnili in eh, treba je ugotoviti, kdo je za to odgovoren, zakaj ta misija ni bila izvedena treba izpostaviti nekaj ključnih eh, eh, vidikov te situacije v Kongu. Zlasti se uporablja eh, ženske, se napada ženske, posilstva ženski in otrok so instrument vojne v tem konfliktu. In govorimo tudi o konfliktu zaradi nezakonitega izkoriščanja naravnih virov in tu imajo mnogi precejšno odgovornost in ni dovolj, da sprejemamo razne izjave, eh, moramo eh, zagotoviti, da, so, da se prepreči eh, izrabo naravnih verov, ki jih izvajo med drugimi tudi, med, tudi podjetja, ki imajo sedež v Evropi. Ne smemo si oprati rok, torej tudi mi smo odgovorni za to, kar se dogaja in moramo biti izgled, moramo pokazati, da Evropa ne bo sodelovala pri tem. Evropa della libertà e della democrazia diretta, la parola. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od leta 1960, ko se je Drago osmosvojil, um, smo vedno vedeli, da je ta država bila sredi nasilja, tudi v zadnjih letih, predsednik Kabila. Ne razmišlja o tem, da bi razrešil težave glede človekovih pravic, več razmišlja o tem, kako ohraniti svojo oblast tudi za naslednje volitve. Več kolegov je o tem že govorilo, o tragični situaciji na jugovzhodu oziroma vzhodu države v Kivuju, pa v Tangi. Vedno gre za surovine in minerale, to je vedno glavna težava. Mi tukaj bi lahko obrali strože pristop glede evropskih multinacionalk, ki delujejo v tej regiji. In moramo predvsem se zauzemati za neodvisne preiskave v zvezi s temi zadevami. Moramo sodelovati z OZN glede Monuske. In ta misija imela predvsej um, nejasen mandat, težko je gotoviti, kakšne so rezultati te misije. Težko je ugotoviti, kakšna dejanska vloga OZN tam. Očitno um, ni to zelo um, pomagalo pri razreševanju problemov glede mineralov in surovin. To je že tretja resolucija glede DRK v zadnjem času in mislim, da je končno zdaj čas, da poskušamo doseči konkretne rezultate, kajti če ne, nažalost, se bomo o tem ponovno enkrat pogovarjali v prihodnosti. Hvala sedaj pa NF uh, eh, Schaffhauser. Je, je Hvala lepa. Tokrat bi se pa rad zahvalil kolegom glede ustrezne analize DRK. Sploh gospodu Kapiteli bi se zahvalil za odlično analizo. Ta država, torej mi je zelo všeč, v prihodnem obdobju. Uh, sem bil tam pri podpredsedniku in tam sem bil kot akter v državi, eh, torej bil sem zelo blizu tej državi. Eh, problem DRK je v bogatstvu te države. Nekaj časa nazaj ehm, sta Luganda in Rwanda ehm, pod zunanjim nadzorom odločila, kaj se bo zgodilo s to državo, ehm, namreč, da bodo eh, okupirali to državo. Predsednik Eh, Kabila je potem v bistvu napadel to državo in jo prevzel. In nekatere gospodarske družbe, ameriške gospodarske družbe, so takrat podpisovali pogodbe. Glede, potem je predsednik Kabila prvno odšel tja kot patriot in potem tukaj v Bruslu. Vem, kakšne so bile informacije, lahko povem, kdo je to odločil. Uh, so se odločili za um, njegovo uničenje. Potem so nekateri odšli v Washington, da bi uh, Eh, prišli tja po um, ukaze in potem čez 15 eh, dni se je marsikaj zgodilo. Potem um, so rekli, ja, gledajte, um, Josefa Kabila so zmanipulirali. Um, nekateri so zmanipulirali, ko so bili um, iz Ruande um, in potem so nekateri postali torej, glavni v državi. To je bila vse manipulacija. Mislim, da predvsem um, DRK potrebuje pravo suverenost. Sedaj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 v DRK je zelo povezana z bogatstvom surovin in pa mineralov v tej državi. Torej, ti minerali in pa surovine bi morali eh, pomagati državljanov tam, ampak to je v bistvu sedaj pravo prekletstvo. Več kot 60 odstotkov eh, ljudi tam v bistvu živi na pragu revščine. Eh, več kot 40 odstotkov ljudi je lačnih, zato bi rad pozdravil to pobudo Evropske unije, zato da se bolje nadzoruje te minerale in sicer z namenom, da bi končali z to trgovino z temi minerali in da bi pomagali k boljšemu razvoju. Potem je tukaj še problem korupcije in pa preslabih institucij in pa vladanja, oziroma upravljanja. Moramo končati s temi manipulacijami in z tem predstavljanjem volitev v DRK. Prav tako sem vesel, da ta mednarodni program v okviru 11. foruma za razvoj se osredotoča na izboljševanje eh, upravljanja sodnega sistema in pa policije. Prav tako želimo podobno strategijo za druge afriške države. Lahko tukaj vzpostavimo podobne povezave, naprimer eh, med korupcijo in pa destabilizacijo države in sistema nasplošno. Torej, ta povezava, um, mislim, um, morda v drugih državah ni tako očitna kot pri DRK, ampak vseeno obstaja tudi v drugih državah. Arena. Ali pa tudi tukaj, torej pravno govorimo še enkrat o resoluciji o DRK. Kot rečeno, to se ni zgodilo prvič in se bojim, da ne bo zadnjič. Danes um, torej govorimo o teh pobojih v Beninu. Uh, kot je povedal gospod Pitela, Tukaj smo že v preteklosti imeli na milijone mrtvih, tukaj Benino je bilo na tisoče uh, ljudi um, ubitih v dobrem letu, veliko je bilo požganih vasi, posilstev, pobojev, ljudje so bili razseljeni. To je drama, ki jo vse skozi vidimo v Kivuju. Uh, Um, torej, kot rečeno, ta rogja je um, sedaj v tako zelo hudih težavah prav zaradi zlata in pa drugih surovin. Tukaj v parlamentu smo že sprejeli odločitve glede sledljivosti mineralov v preteklosti, ampak to smo naredili uh, za nekoliko čudnimi določbami in mislim, da svet ni vedno zelo poslušal tistega, kar smo mi tukaj želeli. Danes se vsi strinamo očitno, da multinacionalke morajo biti bolj pozorne glede tega, kaj se dogaja v tej državi. Ampak vendarle, vidimo, kako je z nestabilnostjo v državi, tudi zaradi tamkajšnjih organov oblasti. To je vse nespremljivo, zato ker to vse pomeni hude kaznive dejane, zločine. Zato želimo, da se te zločine kaznuje, da se stvari preizkujejo, mednarodno preizkujejo, tako da vidimo, kdo so dejansko odgovorni akteri in tako, da se tudi izreče sankcije napram tistim, ki so odgovorni. V predvoljenem kontekstu bo sedaj to vse skupaj težko, to vemo. In tukaj je vedno več takšnih zločinov proti človečnosti v DRK. Mi kot Evropska unija moramo v partnerstvu z Afriško unijo in pa z OZN ukrepati in moramo se združiti, tako da v tej državi bodo dejansko izvedli ustrezne um, volilne postopke, pregledno ob spoštovanju institucij. Ne samo zato, ker mi želimo spoštovati ustavo, ampak zato, ker bo to pomembno jamstvo za stabilnost v tej državi, tako da se bomo izognili tem krizam, to so humanitarne krize. Prav tako se želimo izogniti temu, da ljudje trpijo zaradi teh eh, situacij v DRK. Hvala. Honorevole Fatiga. Fatiga. Hvala lepa, predsedujoče. Ljudje v DRK-ju vedno znova trpijo zaradi teh grozljivosti. Eh, torej, obrožene milice v vzhodnem delu države vse skozi pogosto zakršuje takšna kazniva dejanja. To je bilo možno zaradi politične negotovosti v tej državi, zaradi prehoda in tranzicije oblasti. Ustava DRK bi morala biti čim prej spremenjena in dopolnjena. Potrebujemo torej poštene svobodne volitve v državi. Predvsem torej treba izvesti marčevsko resolucijo OZN. Mednarodna skupnost mora pri tem sodelovati, prav tako um, moramo torej tudi ustrezno izvajati to misijo Monoska. Pa še nekaj. Treba je prepričati nekaznovanost in mislim, da moramo ponovno vključiti v njo. Hvala. Köszönöm szépen képviselő asszony, Fotmans eh, képviselő asszony. Najlepša hvala. Gospod Vautman, se razledne, zvolite, mi to im pojmo. Mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris, We spreken al jaren over. Hvala. Že več let govorimo o tej vojni v Demokratični republiki Kongo in smo pozabili na to, kako lepo je življenje, ko vlada mir. Sedaj vidimo, koliko ljudi je bilo tam umorjenih, ženske so bile posiljene, ljudje umirajo, otroci so bili zapuščeni. Um, in grozovite stvari so se dogajale. Vsako minuto v DRK posilijo eno žensko. To je v bistvu spolni genocid, bi lahko rekli. In to se dogaja sedaj, kolegice in kolegi, ko je ta mednarodna skupnost že 16 let prisotna. Ali jim lahko državljani sploh še zaupajo, ali lahko zaupajo te misije MONUSKO. Tam je na tisoče vojakov, ampak eh, v bistvu je še vedno tam traumatična situacija treba razmisliti o tem mandatu misije in pa o učinku. Seveda je bogatstvo vzrok za številne težave. Gospod Kabila, tukaj se je veliko dvomov glede naslednjega mandata, samo proste, svobodne volitve uh, bi lahko pripravljali do rešitev seveda bi potrebovali tudi proces pacifikacije. Treba je ponovno razmisliti o mandatu MONUSKA in moramo se boriti proti nekaznovanosti in torej obsojiti tiste, ki so zagrešili ta kaznjiva dejanja. Zato um, ponovno moramo pripeljati to državo v boljšo prihodnost. Hvala, gospod Veržija. Hvala lepa sedaj v nekaj letih je drkaž v dramatični situaciji, oprožene skupine, revščina, destabilizacija, poboj, etnično vprašanje, potem viri ter pa sosedne države ter pa tudi mednarodne gospodarske družbe. Eh, potem 400 tisoč ljudi je um, sedaj v eksilu, več ljudi je razseljenih in pa ogrom ljudi je umrlo. Uh, Tu gre dejansko za genocid. Že leta 2010 je um, OZN priznal to genocid. To sedaj, kot je povedal gospod Pitela, um, ni samo neko stanje napetosti. Sedaj vidimo, da nič ni bilo rešeno. Zato je vprašanje, kdaj bo mednarodna skupnost dejansko se odzvala, glede na vse, kar se dogaja v Demokratični republiki Kongo. Tukaj so vsi zelo, zelo odgovorni za to. Sveda je treba uh, stabilizirati državo. Gospod Kabila mora um, prevzeti odgovornost. Prav tako potrebujemo neodvisne preiskave tudi glede vloge Monuska. Prav tako moramo končati z um, temi krvavimi minerali in pa z obroženimi konflikti. Um, predsednica prekinja. Hvala. Naslednja je gospod Rivazi. Za minuto izvolite. Gospod komisar, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi te grozovitosti v Kongu so vedno hujše. Spomnite, kaj se je zgodilo leta 2014. Uh, eh, doktor Kwebe je dobil nagrado, Sakarov nagrado um, za pomoč žrtvam spolnih kaznivih dejanj. Ampak gledajte, danes eh, so tudi otroci, ne samo ženske, žrtve tih obroženih skupin. Spolne nasile se, se skozi uporablja, zato ker je to množično orože za množično uničevanje. Sedaj um, se je OZN zauzel za to, da bi vzpostavili nov mehanizem, za to, da bi preprečili nekaznovanost. Sedaj so bili nekateri ljudje sicer obsojeni, ampak to ni zadosti, kajti še vedno je oblast eh, tukaj sokriva. To je barbarstvo, ni prave vladavine prava in ni pravičnosti v DRK. To je vse tudi rezultat eh, mineralov oziroma krvavih eh, surovin. Um, to, tukaj so prisotne tudi obrožene milice. Uh, vsi moramo storiti več za to, da se borimo proti tem kaznivim dejanjem, kajti vsi smo potem odgovorni za to, kajti te surovine potem pristanejo v naših um, pametnih telefonih. Zato tukaj Evropa mora ukrepati uh, tudi v prihodnosti. Predsednica prekinja, gospod Celer, zdaj minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej dobra novica za Srednjo Afriko. Bivši podpredsednik Konga, Jean-Pierre Bemba, je bil zaradi zločina in zločina proti človečnosti pred nekaj dnevi bil obsojen strani mednarodnega sodišča v Hagu na 15 let oziroma 16 let zapora. To prinaša vse nekaj pravicem ljud, ženskam, otrokom in pa moškim, ki so jih njegove milice pobile ali pa eh, poškodovale. To pa je tudi vse, kar je pozitivnega glede stanja v DR Kongo. Napetosti v tej državi se povečujejo, vse odkar je trenutni predsednik Kabila začel z novimi triki eh, podaljševati svoje, svoj mandat in premikati volitve nekam v prihodnost. Njegov mandat bi se moral končati letos, ampak priča smo prepovedi demonstracij in pa ugrabitvam ter eh, napadom na opozicijske politike. Eh, Potem pa je tu še izbruh rumene mrzlice, ki je vse skupaj samo še poslabšal. Na vzhodu te države potekajo boji med eh, vladnimi silami in oboroženimi uporniki, ki so vedno bolj eh, brutalni. Gre pa za nadzor nad hm, glavnimi minerali, oziroma pomembnimi minerali, kot so tantal, zlato, cink, kobalt in drugi. To so snovi, ki se pridobivajo v tej regiji In veliko ljudi je prisilno preseljenih, pobitih ali pa uh, prisiljenih v prisilno delo. Evropska unija bi morala prepovedati, povsem prepovedati uvoz teh mineralov v Evropsko unijo. To bi bil pomemben uh, simbol. Pripravili smo besedilo resolucije, ki pa je izjemno nejasno in ki ni ambiciozno ter močno zaostaja za podobnim besedilom Združenih držav Amerike, ki je že zastopilo v veljavo in je učinkovito gre za prepoved uvoza in parširanja teh mineralov. Vse besede bodo za manj, če ne bomo pokazali, da smo pripravljeni storiti nekaj in dejansko tudi ukrepati. Hvala. Hvala. Gospa Kjenge je naslednja. Za dve minuti izvolite. Oggi e eh, a sono beni. Pe Hvala. um, zakaj se morala danes oditi na pot, zakaj mož ni mo mogel biti z mano, zakaj sem se odločila um, za to, da zbežim. Ja, gledajte, sem se odločila, da zbežim, ampak kam ne pa grem, v Evropo, v Ameriko, kaj pa če potem vrnejo nazaj, da ne moram imeti mednarodne zaščite, kam pa ne potem grem v Benin. Tukaj sem se počutila varno. Um, tukaj zraven je misija Monusko, oni imajo mandat, da nas lahko zaščitijo, to pravi mednarodna skupnost. No, pa vseeno pa se mi je zdelo dobro, da sem bila sama, tako je vsaj moja družina varna, vsaj za enkrat. In vsaj tako jim ni bilo treba gledati uh, teh nečloveških um, kaznjivih dejanj, uh, teh pomorov, um, teh ljudi, ki so me posilevali, um, pobijali, zažigali. Še vedno sem bila zavestna, ampak se nisem bala, mislila sem na vas, na naše otroke in da se bo vse prenehalo. Ampak sedaj sem vesela in srečna zato, ker nisem videla nekaterih obrazov, obrazov, ki so morali gledati poboje. Sem vesela zato, ker so bile tam okoli mene v glavnem odrasli, ne pa toliko otroci na srečo in v tem peklu so potem zelo hitro odšli. Sem pa tudi vesela, zato ker nišče ni v bistvu videl, kako zlomljeno bilo moje telo po vseh teh urah mučenja. In mednarodna skupnost se sploh ne zanima za to, kar se dogaja tukaj v vzhodnem Kongu in mediji skrbijo za druge stvari. Kolegice in kolegi, oktobra uh, dva, in pa potem še leta 2016 so na tisoče ljudi pobili v DRK, to je v bistvu na robu genocida. Ne smemo dopustiti nekaznovanosti za tiste, ki zagrešijo te poboje. Koliko časa moramo še čakati za pravičnost za Bini? Hvala. Hvala tudi za to, da ste nam povedali nekaj o vaših lastnih izkušnjah. Gospod Črnecki, pa naslednjih vodnih minut imate na voljo, izvolite. Kašunem, eh, pani predsednica, šanovni państwo, poršajo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod in gospode, to, kar smo ravno kar slišali, je bilo res gnljivo. Torej, kar je povedala gospa Kinge Kane, pa lahko še sam povem po teh besedah. Moramo storiti čim več za to, da bo resolucija OZN dejansko veljala v praksi. OZN združuje veliko držav in potem je na koncu vse samo mrtva črka na papirju. Nič se potem ne zgodi v realnosti. Mi smo potem nekako veseli, naša vest je čista, ampak v praksi pa se nič ne spremeni. Mednarodno kazensko sodišče mora tudi tukaj ukrepati in mora biti bolj vključeno v preganjanje tistih, ki so zagrešili ta kaznjiva dejanja. Moramo jih pripeljati pred roko pravice, ne moramo več ostati tiho. Tukaj gre dejansko za našo človeško odgovornost in čast sploh tukaj gre za tiste države, um, ki so včasih imele kolonije v teh predeljih sveta. Hvala. Hvala. Gospod Dias de Mera, naslednji dve minuti imate na voljo. Kaj se tu? La Republika Demokratika del Kongo. Hvala lepa. Demokratična republika Kongo je podvržena najhujši humanitarni krizi v svojem, svoji zgodovini. Pokoli v na vzhodu države so vodili eh, v tri milijone razseljenih ljudi znotraj eh, države. Ogromno število ljudi je bilo eh, pobitih, žensk posiljenih, otrok nasilno rekruteranih v vojsko. Torej, vse to je vodilo v nemogočo situacijo na eh, tisoče mrtvih eh, in želel bi izraziti sožalje družinam in žrtvam teh eh, pokolov. In problem je tudi v tem, kaj lahko storimo. Edino, kar lahko storimo, je, če se združila UNESCO in pa uh, um, vojska uh, Demokratične republike Kongo, kajti uh, sicer uh, bo, se bo naselje nadaljevalo. Pomembno je tudi, da vlada v Kongu prepreči uh, nezakonito izkoriščanje naravnih uh, verov, kajti ti so tudi glavni ver sredstva za te uh, oborožene uh, Eh, milice. In v luči predsedniških in zakonodajnih volitev eh, je potrebno, da se zagotovi ustrezne institucije, ustrezno reformo tako pravosodnega kot vojaškega eh, sistema, zato da se lahko zaščiti državljane in tudi ta obsodba v Hagu bi morala biti zgled. Panzere, képviselő úr. Hvala. Gospod Panzeri, za dve minuti, izvolite. Grazie, presidente. La situazione... Hvala, predsedujoča. Razmere v vzhodnih provincah eh, so zelo jasne in vidimo, kaj se tam dogaja. Ti odgovori, ki jih slišimo danes, niso zadosti. Moram zelo iskreno povedati, da sem slišal kar nekaj krokodilih sos v tej pokrožni dvorani. Mm, tudi od tistih, ki so preprečevali eh, nekatere ukrepe v, pri, v preteklosti, torej nekateri so želeli preprečiti to trgovanje z mineralmi, eh, s konfliktnimi minerali. Tukaj mislim, da veliko odvoličnosti in pa skizofrenije in tukaj in v svetu in v kohesiji in komisiji mora biti bolj dosledni. Stvari so zelo jasne. Nekatere stvari pač moramo jasno opredeliti, tako da uh, se ne bo EU vedno znova izkazala kot nemočna pri vsem tem, kar se dogaja. Predsednika Bila mora oditi in moramo spostaviti pogoje za politični prehod in moramo jasno reči, da uradna vojska Konga se ni ustrezno odzvala, ker ti njihovi vojaki niso ustrezno delovali, so kar stali križem rok in tudi OZE misija tam ni učinkovita. Kljub temu, da je to ena izmed največjih misij OZE, še vedno niso uspeli prepričati te krize. In kakšen rezultat vsega tega? Tam ima v bistvu dve državi, um, Uganda in Ruanda, ki sta del misije. Ampak eh, nekateri pravijo, da oni v bistvu pomagajo upornikom, proti katerim naj bi se oni pravzaprav bojevali. Torej, OZN mora začeti preiskovati te zadeve, tako da doseže jasne cilje. Prav tako moramo poslati jasno sporočilo, predvsem to, da um, ehm, EU ne sme biti več tako zelo nemočna in moramo sprejeti jasne odločitve. Hvala. Hvala, gospod Kukan, za minuto in pol naslednje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. DRK e, živi v nekem stanju navidezne varnosti, navideznega miru in e, izbruh tega nasilja na vzhodu države e, je bil šok za vse. Videli smo na stotine umoti, uničenja infrastrukture ampak eh, mednarodni odziv je bil precej medel. Želel bi izraziti sožalje družinam žrtev. V tej situaciji je treba prenehati z eh, nasiljem in vse oborožene skupine se morajo razorožiti. Mednarodna skupnost, vključno z Evropsko unijo, eh, mora biti bolj prisotna in bolj mora podpreti napore za razorožitev. Treba je zaščititi civiliste. Prav tako je treba izvesti tudi ustrezno preiskavo vseh teh zločinov in treba je privesti storilce pred eh, sodišče kajti sicer eh, se bo še naprej nadaljevalo takšno nasilje in lahko bomo pričakovali tudi takšne izbruhe nasilja v prihodnosti. Prepričan sem, da po 20 letih eh, nasilja in vojne državljani Demokratične republike Kongo zaslužijo več. Hvala, gospod Franzuli, kaj naslednje minute in pojmo te na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovani kolegi. Zelo sem zaskrbljen nad eh, situacijo na eh, severovzhodnem delu Demokratične republike eh, Kongo. Slišimo zelo veliko poročil o pokolih, o nasilju, o uporabi otrok. Močno podpiram prizadevanje vlade um, DRK in pa um, MONUSKO um, misije um, in podpiram tudi prizadevanja za uh, preiskavo v zlorabe in zločine, ki so se zgodili. Treba je nujno uh, ugotoviti, kdo je odgovoren za te napade poleg um, zavezniških demokratičnih sil. Potrebujemo ustrezno varnost za vsa ta prizadeta področja in eh, treba je preganjati in poročati o teh eh, nasiljih, o nasilju nad ženskami, nad otroki in tako dalje in treba je storilce preganjati pred eh, mednarodnimi instancami. Hvala, gospod Asis, za minute imate. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zadnjih desetletjih eh, so, smo videli, eh, da je v DRK-ju eh, vladalo nasilje in ogromno ljudi je zapustilo državo. In Vemo tudi, kaj se je zgodilo po volitvah v Burundiju, ko je prišlo do eh, izbruha nasilja in mm, zelo verjetno je, da bo prišlo do podobnega nasilja tudi po izidu predsedniških volitev. Pokol v, na vzhodu države eh, je nespremljiv in Evropska unija mora storiti vse, kar je v njeni moči, eh, da privede stabilnost v regijo. To, kar smo videli v Ruandi leta 1994, eh, eh, mora ostati zelo prisotno v naših eh, mislih in to mora biti tudi nauk, ki nas mora privesti do tega, da se bomo tokrat drugače odzvali v luči teh eh, pokolov je treba pritisniti na vlado eh, DRK za to, da se zagotovi obstoj um, opozicije. Hvala, gospod Obermajer, ima za navoljo minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Šest milijonov mrtvih v lanskem letu, milijoni, ki bežijo in to kaže na to, da boj proti regionalnemu terorju in pa regionalnemu oziroma radikalnemu um, islamizmu, ter milice kot so El Shabaab, Eh, Boko Haram in ostale ne deluje. Od Somalije do Zahodne Afrike potekajo vrstni konflikti in zato moramo danes stvari obžalovati. Ja, sicer obžalujemo stvari, to je vse lepo in prav, ampak to ne prinese ničesar. Evropa se mora zbuditi iz tega velikega bla bla blaja, kajti drugače bodo stvari potekale še naprej tako kot zdaj, vse dokler ne bodo porabljeni vsi viri, vsi minerali, kot so koltan. In kar naenkrat se bodo ti znašli v napačnih rokah, šele takrat pa se bo naša industrija zbudila, začela kričati in takrat bomo morali ukrepati. Veliko govorimo, ampak kot kaže, nismo pripravljeni storiti ustreznih korakov. Ampak napovedujem vam že, da če ne bomo aktivirali zdaj, bomo, se bomo aktivirali takrat, ko bo nam bo to naložila industrija samo zaradi naših mobilnih telefonov. Hvala. Najlepša hvala. Seveda je pomembno eh, povedati naše stališča, tako je to. Tako, zdaj pa sledi postopek, pritimite pozornost predsedajočega, se z nami zelo kratek. Na njem so znani, eh, znane imena, gospod Kaputo je prvi na seznamu, izvolite gospod predsednik je la terza volta. hvala lepa predsedujoča to je tretjič ko razpravljamo o situaciji v kongu situacija ostaja tragična eh, in eh, pokoli katerimi smo bili priča v zadnjem času to potrjujejo več sto ljudi je bilo ubitih, torej od leta 2014 naprej smo priča torej pokolom z mačetami, mučenju, posilstvom, več kot 1500 ljudi je bilo ugrabljenih, ljudje so žrtve pokolov, genocida in tisti, ki poskušajo doseči mir v državi, so prosili za mednarodno preiskavo, tega, kar se dogaja v območju Kivu na severovzhodu države. Torej, potrebujemo eh, mednarodno skupnost, ki se mora eh, angažirati eh, za to, da končamo s tem tragičnim. Hvala, gospod Marija, sem sledil, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Kongo je največja država v v eh, Srednji Afriki in najbogatejša in to je žal razlog za nasilje v tej državi. Decembra meseca smo izglasovali rezolucijo proti eh, surovinam, rudninam v verugi, eh, ki je torej zaščitena strani UNESCO, ampak Nasilje se je začelo približno v istem času, torej, ko se, so se začele raziskave, sedaj pa imamo 600 mrtvih in veliko žensk in otrok, ki so med žrtvami. To je treba obsoditi, pa tudi treba narediti vse, kar je mogoče, da se prepreči kakršnokoli mednarodno sodelovanje pri teh nezakonitih dejavnostih na severovzhodu Konga. Zlasti je treba eh, preiskati eh, obtožbe, da so nekatera podjetja sodelovanja pri tem. Hvala, gospodje Kovčič, zadnje, da se z nami zvolite. Nažalost. Hvala lepa. Nažalost, eh, Demokratična republika Kongo predstavlja najboljši primer države, ko, kjer bogatstvo postaja prekletstvo. Torej, bogatstvo neke države ne pride do njenih državljanov, temveč eh, to bogatstvo ostaja v rokah politične elite v oskem krogu ljudi, ki upravlja s tem bogatstvom v državi. In zato bi želel zelo jasno predlagati, da v tem primeru je treba narediti vsaj dvoje. Torej, to je že tretja rezolucija, o kateri razpravljamo, z nekaterimi rezultati, ki smo jih dosegli, ampak treba je narediti še dvoje. Haško sodišče mora izdati jasne sodbe, kot je to storilo pred nedavnim, kajti to je način, kako lahko z nekaterimi stvarmi z enkrat za vse le zaključimo. In tu imamo tudi izkušnje iz bivše Jugoslavije, kjer so zločinci končali na Haškem sodišču. In treba je tudi. Um, preprečiti mednarodnim eh, podjetjem, vključno z evropskim podjetjem, eh, da kršijo mednarodno pravo in da še naprej uporabljajo minerale in rudnine iz teh konfliktnih področji. Hvala. S tem smo prišli do konca seznama. Gospod Navračič bo dobil zdaj še besede. Izvolite. Hvala. Exchange and I think on Hvala lepa, eh, predsedojoča. Mislim, da je bila to zelo dobra razprava. Zahvaljujem se vam za vaše prispevke. Nekateri eh, poslanci so spregledali posledice ukrepov Evropske eh, komisije, ampak Evropska unija je na Svetu za zunanje zadeve 23. maja sprejela torej um, sklepe v zvezi s Kongom. In ti sklepi so zelo blizu rezoluciji Evropskega parlamenta iz 10. marca, torej zlasti na področju varnosti in pravosodja. Torej, Sklepi sveta z dne 23. maja eh, govorijo o tem, da je treba reagirati, da je treba narediti vse, kar je v naši moči, da se preneha s tem nasiljem. Tom Najlepša hvala, gospod komisar. Kolegice in kolege, obveščam, da imamo sedem predlogov resolucije.